Srešljica bi imela tri napovedi. Več eh, odborov eh, je sklenilo medinstitucionalne eh, eh pogajanja in sicer 16. aprila in eh, E, tu imamo skupino SNDG in e, Engel, Zelene in Ale in odločitev ITREJA, da se e, lotijo medinstitucionalnih pogajanj na podlagi poročila o evropskih poslovnih statistikah. Poročevalec je bil gospod Levandan.